Good morning, everyone, as you slowly... Dobro jutro. Sedite počasi, prosim, pozdravite želim komisarja Andriju Kajtisa v naši sredi, predstavil bo ehm, splošno zakonodajo in analize tveganja. Smo sicer na začetku našega dela v zvezi z tem predlogom glede preglednosti in vzdržnosti pri ocenah tveganja v prehranski verigi. Sem prepričana, da bodo naši poročevalci in poročevalci v senci zelo delali na tem, da bo ta zakonodaja izboljšala preglednost v postopku odločanja. Poleg tega bi bilo zelo lepo, če bi slišali več o e-zdravju in cepljenju v Evropski uniji. Prav tako pa me zanima, kakšen je vaš odziv na resolucijo Evropskega parlamenta glede oklevanja pri cepljenju. Kaj te stopnje precepljenosti padajo in to je za nas prav gotovo razlog za skrb, pa tudi za vas. Veselimo se že vaše predstavitve in tudi izmenjave mnen z našimi kolegicami in kolegi. Izvolite. Hvala, hvala lepa kolegice in kolegi. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Smo pri koncu zelo pomembnega meseca za zdravje in varnost hrane v Evropi. Izvedli smo tako imenovano oceno ustreznosti ali pregled ustreznosti splošne živilske zakonodaje. In to kaže, da lahko izboljšamo sistem zagotavljanja varnosti hrane, ampak eh, danes želim govoriti o um, zadevah v zvezi z varnostjo prehrane, cepljenjem in e-zdravjem. Prepričan sem, da bo to prineslo konkretne prednosti evropskim državljanom. In danes želim spregovoriti o teh dogodkih in vam povedati več o napredku, ki smo ga dosegli. Prvič, najprej želim predstaviti nov predlog o reviziji splošne živilske zakonodaje. To je bilo sprejeto 11. aprila v kolegiju komisarjev. Imel sem že priložnost, da vam zagotovim prvi pregled in v prihajajočih tednih bom to počel še naprej. Splošna živilska zakonodaja je bila sprejeta leta 2002 kot neposreden izziv, odziv na niz kriz z živili. Splošna zakonodaja predstavlja celovit zakonodajni okvir in oblikovali smo tudi Evropsko agencijo za varnost hrane ali ESO. Mislim, da smo lahko ponosni na to, da ima Evropska unija zdaj najbolj robusten in učinkovit sistem zagotavljanja varnosti hrane na svetu. In pregled ustreznosti je pokazal, da. je splošna živilska zakonodaja ustrezna. Ta pregled smo izvedli januarja 2018. Sistem EU v zvezi za živili deluje dobro. Sveda, ne moremo preprečiti, da se ne bi nikoli pojavile krize ali izzivi, ampak zato imamo ta nov predlog. Vsaj veste, da imamo veliko razprav o tem, kako bi lahko izboljšali EFSO, kako bi lahko izboljšali znanstvene zmogljivosti, preglednost in tako naprej. Imamo veliko srečanj. Prav gotovo se spomnite nedavne evropske državljanske pobude v zvezi s glifosatom. Pozvali so k več preglednosti glede ocen tveganja v prehranski verigi in pozvali so tudi k temu, da bi okrepili vzdržnost našega sistema. Komisija se je odzvala na ta pregled ustreznosti in na uh, osnovi izkušenj ter na osnovi državljanske pobude smo podali zakonodajni predlog, ki temelji na štirih stebrih. Prvič, preglednost ocen tveganja, drugič, kakovost in zanesljivost študij, tretjič, vzdržnost in upravljanje sistema EFSA ter četrtič, izboljšanje obveščanja o tveganju. Praktični koraki bodo konkretno spremenili vsakega od teh štirih področji to so tehnične zadeve in podrobni elementi, ampak vseeno želim nekatere izpostaviti. Prvič, preglednost ocen tveganja smo izboljšali. Vsi podatki v zvezi z ulogami so na voljo javnosti proaktivno, zelo zgodaj v procesu in v elektronski obliki, z izjemo seveda zaupnih informacij kakovost in zanesljivost znanstvenih študij, ki se uporabljajo pri oceni tveganja, še posebej na področju reguliranih izdelkov, je še okrepljena. Prav tako je bil oblikovan registr študij, ki jih naroči industrija in EFSA lahko zagotavlja splošne nasvete o tem, kaj se od industrije zahteva, preden se vloži vloga za dovoljenje. Posvetovanja potekajo v zvezi z študijami, ki jih bo industrija uložila v okviru svojih vlog, zato da ima EFSA na voljo vse podatke, ki jih potrebuje za oceno tveganja. V izrednih okoliščinah lahko komisija EFSO zaprosi, da naroči dodatne študije glede preverjanja. Komisija v sodelovanju z državami članicami predlaga tudi izvajanje okrepljenega nadzora in revizije laboratorijev, ki izvajajo študije za industrijo. Tretjič, spremembe se predlagajo tudi zato, da bi okrepili vzdržnost in upravljanje sistema EFSA. Države članice sedijo v upravnem odboru EFSA v skladu z skupnim pristopom za agencije. Prav tako imajo pomembno vlogo pri imenovanju strokovnjakov za znanstvene odbore EFSA sodelujejo tudi v delu upravnega odbora in tam so tudi predstavniki Evropske komisije in en predstavnik Evropskega parlamenta ter štirje predstavniki civilne družbe. Ti imajo pomembno vlogo pri imenovanju strokovnjakov v znanstvene odbore EFSE. Nekaj moram popolnoma jasno povedati. Stroga merila glede neodvisnosti bodo še vedno veljala. V predlogu prav tako krepimo znanstvene zmogljivosti EFSE same, prav tako pa krepimo znanstveno sodelovanje z nacionalnimi znanstvenimi organizacijami. In na koncu predlagamo tudi splošne cilje in načela glede obveščanja o tveganju, zato da zagotavljamo natančne, pravočasne in pregledne podatke o znanosti in o postopku odločanja. Na osnovi teh ciljev in načel komisija predlaga sprejetje splošnega načrta o obveščanju o tveganju. Seveda, predlog spremlja tudi povečanje proračuna ki bo omogočalo izvajanje teh dodatnih ukrepov. Preden nadaljujemo, želim podariti, da je to predlog, ki predstavlja ciljno usmerjeno revizijo obstoječega znanstvenega okvira. Prav tako smo rešili problem specifičnih izboljšav, ki jih potrebujemo za to, da bi izpolnili pričakovanje državljanov EU glede preglednosti in varnosti. Splošna živilska zakonodaja dela dobro, ampak vsak sistem je mogoče izboljšati. Komisija bo izboljšala učinkovitost splošne živilske zakonodaje na specifičnih področjih. Spodbujam vas, da Ta dosje obravnavate prednostno, zato da bi lahko čim prej zagotovili dobre rezultate za naše državljane. Spoštovane poslanke in poslanci, zdaj pa cepljenje. Cepljenje, naprimer cepljenje za ošpice, je eden najmočnejših in najbolj učinkovitih ukrepov na področju javnega zdravja, ki jih imamo. Pa vendar, leta 2017 je več kot 14 tisoč ljudi zbolelo za ošpicami. To je več kot trikrat več kot leta 2016. 57 ljudi je umrlo zaradi ošpic od leta 2016. To ni sprejemljivo. Mislim, da je to res žalostno. Pa vendar, posod po Evropi se vedno več ljudi izogiba cepljenju. Zakaj? No, gre za dezinformacije ljudi, ki zanikajo koristnost cepljenja, hitro širjenje lažnih novic, nezaupanje javnosti in strah pred morebitnimi neželenimi učinki težave pri dostopu do zanesljivih informacij glede cepljenja in pomankljivosti pri dobavi so tudi pomembni dejavniki. Komisija in parlament se strinjata v zvezi s tem, da je to pomislek, zato se vam toplo zahvaljujem za to, da ste še naprej tako angažirani v zvezi s tem vprašanjem, vključno z svojo resolucijo, ki ste jo sprejeli prejšnji teden. Komisija bo v skladu s tem danes sprejela predlog za priporočilo svetu in tudi sporočilo za to, da bi okrepili sodelovanje na področju preprečevanja bolezni, ki jih je mogoče preprečiti z cepivi. Posvečamo se jasnim in konkretnim rezultatom. Prvič, želimo odpraviti oklevanje grede cepljenja in povečati stopne precepljenosti. Drugič, želimo povečati komuniciranje z najbolj ranljivimi skupinami. Tretjič, želimo povečati združljivost časovnih razporedov cepljenja, četrtič, zagotoviti želimo ustrezno dobavo cepiv in petič, izboljšati želimo sodelovanje po vsej Evropski uniji. Poleg tega moramo zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov, kajti cepljenje lahko omeji širitev določenih bolezni in s tem seveda zmanjšujemo tudi uporabo antibiotikov in s tem pomagamo pri preprečevanju protimikrobne odpornosti. Zato imamo tudi nov akcijski načrt v zvezi s tem in tam spodbujamo višjo stopnjo precepljenosti, zato da bi na to bil ukrep na področju javnega zdravja. Sodelovati želim z Evropskim parlamentom v zvezi s tem in storil bom vse, kar je mogoče, zato da povečamo stopnjo precepljenosti v Evropi. Zdaj pa je zdravje. Naredili smo nekaj pomembnih korakov naprej na področju strategije za digitalni skupni trg za državljane EU. Še vedno pa je veliko izzivov, preden bomo lahko izkoristili vse priložnosti, ki nam jih ponuja digitalni svet v sektorju zdravstva. Sporočilo o digitalni transformaciji na področju zdravja in nege Eh, je bilo sprejeto včeraj in tam želimo rešiti nekaj izzivov v zvezi z digitalnimi zdravstvenimi sistemi v Evropi. Sporočilo ima tri stebre. Prvič, zagotoviti želimo, da bodo imeli bolniki dostop do svojih podatkov in da bodo lahko svoje podatke delili z zdravniki. V sporočilu podpiramo infrastrukturo digitalnih storitev na področju e-zdravja in 22 držav članic se je zavezalo, da bo izmenjavalo podatke o bolnikih do leta 2022. Komisija bo zdaj razvila evropski format za izmenjavo elektronskih kartotek, zato da bi razširili izmenjavo podatkov. Vloga mreže za e-zdravje v državah članicah je ključnega pomena. Zato bomo zagotovili predstavnikom v zdravstvenem sektorju dostop do zdravstvenih podatkov. Drugič, nove zdravstvene naprave in tehnologije zagotavljajo zelo veliko količino podatkov, ki pa so pogosto preveč razdrobljeni. V drugem stebru sporočila želimo te vele podatke med seboj povezati, zato da bi pomagali pri raziskavah, pri preprečevanju in pri individualnem zdravju in negi. Konkreten prvi korak 16 držav članic je nedavno, 10. aprila, podpisalo deklaracijo o tem, da bodo okrepili raziskovalno kohorto za to, da bomo imeli vsaj en milijon sekvenciranih genomov. To bo dostopno do leta 2022 in okrepili bomo tudi pripravo zelo natančnih uh, načinov nege. Evropski referenčni okvir ponuja možnost, da oblikujemo pravi ekosistem na področju učinkovitih raziskav na področju redkih bolezni. Tretji stebr. Posvečamo se temu, da bi imeli nego, ki se osredotoča na posameznika. Naprimer, v sporočilu Govorimo o tem, da bi morali podpirati mobilno zdravje in telezdravje. To so nove modele nege, s katerimi bi državljani imeli bolj aktivno vlogo pri svojem zdravju. Jaz mislim, da je digitalna tehnologija del zdravstvene politike in reformnega svežnja na tem področju. To vključuje usposabljanje spremembo organizacijskih struktur, novo financiranje in tudi nove spodbude. Če bomo sprejeli nove tehnologije na varen, strateški in usklajen način, bo zdravništveni sektor lahko požil kar največ sadov digitalne revolucije. Zdaj pa na koncu še nekaj kratkih komentarjev o predlogu za samodejno regulativo v zvezi z industrijo alkoholnih pijač. Komisija trenutno ocenjuje ta predlog, ampak eh, to priložnost želim izkoristiti za to, da vam predstavim glavne orise okvira. Gre za dva dela. Gre za skupni del, ki bi veljal za celoten sektor, tam so navedene skupne zaveze, in drugi del, ki ga predstavljajo štiri sektorske priloge za pivo, vino, jabočnik in vino iz sadja. Te priloge opisuje izvajanje posameznih zavez za vsak podsektor. Ne želim govoriti o rezultatu, ampak povedati želim, da predlagani pristop ni skladen med različnimi podsektori, niti znotraj posameznih podsektorjev. Naprimer, prožnost, ki je zagotovljena vsakemu operaterju, da zagotovi podatke o hranilnih vrednostih na etiketi ali ne na etiketi to vodi do veliko vprašanj, kar zadeva praktično izvajanje in zmogljivost, da bi dejansko spodbujali dostop potrošnikov do ustreznih informacij. Prav gotovo bomo o tem govorili po naši oceni bolj podrobno. Podariti pa želim, da je sodelovanje parlamenta in še posebej tega odbora ključnega pomena pri tej razpravi. Spoštovane poslanke in poslanci, danes sem na dolgo in široko govoril o pomembnih pobudah, s katerimi naj bi na različne načine izboljšali zdravje in varnost prehrane v Evropi. Kaj jih povezuje? No, njihov uspeh ali neuspeh temeli na tem, kako se bomo uskladili in sodelovali. V zvezi s tem želim na koncu dejati, da se že veselim tesnega sodelovanja s tem odborom. Izboljšati želimo učinkovitost našega sistema, prav tako želimo povečati stopnjo precepljenosti in javno zaupanje in tretjič, digitalizirati želimo zdravstveno nego, kajti to bo koristilo vsem državljanom po Evropi. Upam, da je današnja razprava robustna in ozirnjena v prihodnost. Hvala, hvala lepa komisar, prepričana sem, da bo. Prav tako, kot ste dejali, kajti vidim, da je veliko interesa za teme, ki ste jih danes predstavili. Kako običajno, kolegice in kolegi, bomo začeli s koordinatorji ali njihovimi predstavniki, dve minuti ima vsak. Potem pa bo komisar odgovoril, na to pa bomo imeli drugi krok. Najprej Peter Liza, seveda. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, gospod komisar. Najprej želim spregovoriti o temi, ki je zelo pomembna za skupino ELS. Prejšnji teden so, smo sprejeli dokument za preprečevanje raka. Zastavili smo si ambiciozen cilj. Prispevati želimo k temu, čeprav tega Evropa sama ne more doseči, ampak želimo prispevati k temu, da čez 20 let na našem kontinentu nihče več ne bi umrl zaradi raka. Pred včerajšnjem sem govoril o tem, z raziskovalci, rekli so, da je to realistično, če bomo sodelovali in če bodo države članice pač prispevale svoj delež. Pri tehnološki oceni zdravja, naprimer, bi morali čimprej sprejeti predlog komisije za to, da bi terapija čimprej prišla do bolnikov in da se čimprej razvijajo strategije in pristope, ki bi koristili bolnikom. Imamo še nekaj drugih predlogov, naprimer boljše povezovanje registrov v Evropi. Pričakujemo še, da bo komisija dala predlog v zvezi s tem in to vam res želim položiti na srce, zato da storimo to, kar je pač mogoče in kar lahko. Drugič, antibiotiki. Komisija je storila veliko, ampak kot parlament pričakujemo več. Karen Kadenvah pripravlja poročilo na lasno pobudo v zvezi s tem in lepo bi bilo, če bi komisija čim prej predstavila predlog v zvezi s tem, kako bomo prišli do novih antibiotikov. Kajti ne glede na to, kako omejujemo uporabo antibiotikov, vsak teden umre vedno več ljudi, zato ker pač antibiotiki več ne delujejo. Pripravili smo tudi pismo našemu predsedniku, kjer smo povedali, da se ne strinjamo s tem, da komisija od maja več ne bo dala nobenih predlogov. In na koncu še nekaj v zvezi z akcijskim načrtom za zdravje. Lepo bi bilo, če bi imeli ločen program, ne pa, da je to vključeno kot nek podprogram skupnega trga ali karkoli že. Hvala. Hvala, gospod Lize. Gospa Kadenbach, izvolite. Gospod komisar. hvala za to, da ste nam dali priložnost za izmenjavo mnen in kot običajno vidimo, da ste zelo angažirani, zelo zavezani temu. Moje kolegice in kolegi bodo spregovorili v zvezi z splošno živilsko zakonodajo, cepljenjem, e-zdravjem in industrijo glede pijač. Ampak eh, želim se navezati na to, kar je povedal gospod Lize. Smo pri finančni zasnovi instrumentov, od, eh, ki bodo veljali od 2021 do 2027 in komisija meni, da bi zdravstveni program moral biti del skupnega programa, program za skupni trg in to je v kategoriji v zvezi z zdravjem ljudi in uh, rastlin. No, Evropski parlament si že vedno prizadeva za celovito strategijo na tem področju, ki bi dopolnjevala ukrepe držav članic. To je zelo pomembna zadeva, zelo otepljiva za vse državljane, zato mislim, da bi si ta pobuda zaslužila biti ločen program Tako bi lahko tudi bolje ocenili dodano vrednost Evropske unije na tem področju. Zato vas prosim, da javno zdravje dvignete na raven glavnih prednostnih nalog. Zdravstveni program mora biti ločeni program v naslednjem večletnem finančnem okviru. Drugo leto bomo imeli volitve. In Evropejci zaupajo Evropi zato, ker vidijo dodano vrednost na področju zdravja in raziskav. Imamo veliko programov, veliko ukrepov, veliko akcijskih programov, vse to je zelo pomembno. Ampak v prihodnosti moramo poskrbeti, da bo javno zdravje javno zdravje, ne pa del skupnega trga. Hvala. Hvala, gospod Kadenbach, gospod Pjeka. Hvala lepa. Gospa predsednica, hvala gospod komisar za uvodne besede. Ne želim ponavljati tega, kar smo že slišali v tej dvorani. Ampak omeniti želim to, kar ste na začetku svojega govora povedali vi, gre za varno oskrbo s hrano. Sem državljan in poslanec in bojim se, da tukaj ni dovolj preglednosti. Strinjam se z splošnimi pomisleki, da pomembni podatki niso na voljo evropskim državljanom. komisija pravi, da bodo ocene EFSE na voljo javnosti na namenski spletni strani. Določena živilska podjetja že delajo na tem, da so podatki na voljo javnosti, po drugi strani pa komisija pravi, da bodo nekateri podatki ostali zaupni. To pomeni, da podatki ne bodo na voljo tretjim stranem. In pogosto so prav ti podatki tisti, ki so ključnega pomena, glede na to, da se pojavljajo škandale na področju živil. Sveda, razkritje takšnih podatkov bi lahko predstavljalo tveganje za podjetja. Zato me zanima, kako bo komisija uskladila te interese. Po eni strani želijo zagotoviti dostop do podatkov, po drugi strani pa bodo nekateri podatki ostali zaupni. Mislim, da gre tukaj za neke vrste boj med industrijo in potrošniki. Upam, da takšne odločitve ne bodo arbitrarne. Zato me zanima, ali lahko poveste več o tej uskladitvi. Hvala. Gospa Ris je naslednja, izvolite. Hvala, predsednica, in hvala lepa, komisar, za vašo nazočnost danes tu med nami. Imam vprašanje, ki je horizontalne narave v zvezi s temi tremi temami, ki ste jih omenjali. Torej, vprašanje preglednosti je ključnega pomena. Predlogi, ki ste jih omenjali in ki ste jih podali pred 15 dnevi skupaj s podpredsednikom Timmermansom v zvezi z tudi vodenjem EFSE, to bo uh, zapolnilo to pomankanje preglednosti. Eh, potrebno je torej ponovno trditi vezi z evropskimi državljani in z evropskim projektom. Govorili ste tudi o krepitvi eh, sporočanja z državljani v zvezi z tveganjem v prehranski verigi in potem ste tudi omenjali proaktivno sporočanje strani, tudi financiranje strani industrije. Pred nekaj dnevi smo postavljali celo vrsto tudi splošnih vprašanj v zvezi s tem. Zdaj bi imela bolj specifično vprašanje, kajti zdi se mi, da bi lahko šli nekoliko dlje na tem področju. Naj a, vas spomnim na a, tako imenovani ghostwriting. Imamo a, a, že a, e, veliko a, razprav a, v povezavi z primerom Monsantom. E, torej tukaj gre za to, da pač neko podjetje podjetje poišče nekega eh, znanstvenika, ki je ugleden, eh, mu potem eh, naročijo neko študijo, ki je ustrezno plačana in potem to ostane nekje zaprto in skrito. Seveda to je obsojeno strani znanstvene skupnosti tudi na evropski ravni, ampak ne mislite, da tudi na tem področju Evropa bi se morala angažirati in prepovedati take prakse. Pa še nekaj v zvezi z vašim predlogom, ki je zapisano zapisan tudi v vašem katalogu in sicer, da bi lahko eh, imeli možnost, da zahtevamo tudi dodatne eh, dopolnilne študije, ukolikor pride do določenih protislovnih eh, informacij. In torej, ali ne bi bilo koristno, da bi omogočili EFSI in tudi državam članicam, da odločajo o tem, ali naj naročijo te dodatne študije ali pa ne. Hvala lepa. Hvala. Gospa Hazikomp. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala komisarju za to, da nam je predstavil svoje načrte. Imam pa nekaj vprašanj. Imam dvome v zvezi z ukrepi, s katerimi naj bi izboljšali preglednost na področju splošne živilske zakonodaje. Vzemimo primer. Naprimer, da želi družba uložiti vlogo za pesticid ali dodatek k hrani. Nam lahko na kratko razložite, kako bo to potekalo, kako bodo podatki ostali zaupni? Kateri podatki bi bili potem obravnavani zaupno ali kot občutljivi? Drugič. Omenili ste ukrepe za to, da bi izboljšali kakovost študij preverjanja ali študij analize pri EFSI. Moje vprašanje je naslednje ali boste preverjali samo študije, ki so že bile izvedene, ali pa govorite tukaj o neke vrste samoanalizi in drugih oblikah raziskav. Pa še vprašanje glede cepiv, gospod komisar. Dejali ste, da želimo preprečiti protimakrobno odpornost in da lahko cepiva pri tem pomagajo. Problem pa je naslednji. ljudje antibiotike uporabljajo na neprimeren način, zlasti v živinoreji. Zanima me, ali razmišljate o tem, da bi zmanjšali industri, industrijsko in intenzivno živinorejo, kajti to ogroža javno zdravje. Na to pa še cepiva za živino. To lahko prepreči, da bi bolezni šle preko meja če res želimo kaj spremeniti, bi bilo bolje, da bi preprečili čezmejni prevoz. Gospod Hoisling, hvala lepa, komisar, hvala za predstavitev pobude glede preglednosti. To pozdravljamo sicer v splošnem, ampak eh, hudič se skriva v podrobnostih. V prvi vrsti gre za to, kako bomo obravnavali zaupnost oziroma zanesljivost študij in zaupnost podatkov. Nekatere študije se sploh ne objavlja, ker so pač poslovna skrivnost. Vprašanje je, zakaj niste ravnali tako kot pri uredbi o zdravili. Tam je jasno, če gre za javni interes, ima to vedno prednost. Industrija se ne more skrivati za poslovnimi skrivnostmi. Zakaj niste tega storili tako tukaj? In drugič, kaj se zgodi pri teh študijah, ki jih ima industrija in s katerimi se EFSA ne strinja? Lahko EFSA karkoli doseže in govorili ste o tem, da lahko EFSA izvaja lasne študije to je del predloga, ampak dejali ste v izrednih situacijah. Kaj je to izredna situacija? Kdaj lahko EFSA sama naroči študije? Ali ima EFSA sploh dovolj strokovnjakov in dovolj sredstva, da to stori, čisto konkretno? Koliko denarja bi za to potrebovali? In še vprašanje v zvezi z strokovnjaki. Vedno je problem ta, da države članice nimajo na voljo dovolj neodvisnih strokovnjakov kako bi to rešili? To je tudi vprašanje financ. In če bodo merila še naprej tako stroga, me zanima, ali je sploh mogoče zagotoviti, da bo v odborih dovolj neodvisnih strokovnjakov. In še zadnje vprašanje. Komisija je dejala, da bodo študije objavljene, ampak tako, da bi vsi imeli dostop do tega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 Že eh, več vprašanj sem naslovila na EFSO v sklopu posebnega odbora za pesticide, kjer sem koordinatorka za svojo skupino. Odgovori agencije so res eh, me eh, začudili. Torej, države članice v majhni meri ne spoštujejo, ko gre za vprašanje odobritev in to predvsem, ker zadeva podrobnost podatkov. Nikakršnega problema na področju področju ocenjevanja učinkovine strani EFSE, po drugi strani pa je prišlo tudi plagijata s to strani, strani Monsanta in to je prač bilo obsojeno strani BFR-a, ampak Potem imamo celo vrsto tudi uh, vprašanj v zvezi z zaupnostjo EFSA. Sta leta 2016 se je zavezala, da bo okrepila neodvisnost svojih znanstvenikov. In uh, torej, gospod komisar, ali EFSA ni povedala uh, vse uh, po pravici, uh, kajti uh, EFSA je zadolžena za varnost hrane oziroma EFSA je povedala vse po pravici. Torej, se sprašujemo, zakaj Evropski parlament je sklenil, da vzpostavi poseben odbor po škandalu uh, Monsanto pep, Monsanto, Monsantovih papirjev in dokumentov. In eh, torej, eh, tukaj gre za vprašanje, da je komisija se angažirala, da bo predlagala neka zakonodajni akt o preglednosti in zanesljivosti znanstvenih ugotovitev, na katerih temelijo ukrepi EFSA in predvsem v zvezi s samim vodenjem in upravljanjem EFSA. Torej, vprašanje se zastavlja, ali vas ne čudi uh, argumenti EFSA Eh, v zvezi z tem škandalom, glede na to, da je vse to izredno pomembno za državljane in da so teme preglednosti izredno pomembne za darže naše državljane v povezavi z vsemi temami, ki so povezani z javnim zdravjem. Hvala. Hvala lepa. Gospa Melna je naslednja. Hvala, predsednica, hvala lepa, gospod komisar. Naj se eh, obrnem na vas, tako kot številni kolegi, v zvezi z temo preglednosti. Predvsem naj povdarim eh, preglednost na področju varnosti hrane. Komisar, povdarili ste, da da boste sprožili vrsto ukrepov za to, da boste zaprosili tudi za sodelovanje na znanstveni ravni, na nacionalni ravni, poleg na evropski. To je seveda absolutno potrebno, ampak vprašanje, ki se zastavlja je naslednje. Kako nameravate sodelovati z znanstvenimi krogi v državah, na katere smo vezani z pač, sporazumi o prosti e, trgovini in torej moramo imeti tudi ustrezno sledi, sledljivost njihovih prehranskih izdelkov, ampak včasih pa je zakonodaja drugačna, je sledljivost nemogoča. Potem pa še drugo vprašanje v zvezi s cepljenjem. Torej, 45 zdravnikov me je opozorili na to, da cepljenje ni edini način za to, da pač preprečimo določene nalezljive bolezni. Pravzaprav gre za to, da 呃呃这 eh, eh, cepljenje eh, je treba eh, uporabljati predvsem za določene sloje, ki so bolj ranljive in eh, cepljenje nima vedno in istega potencijala, predvsem, ko gre za ranljive skupine. Torej, reči, da je cepljenje rešitev za vse, potem mislim, da to ni povsem utemeljeno. Moramo jasno povedati, da to ni edina rešitev za protimikrobno odpornost in eh, naj se obrnem na vas in vas zaprosim, da v čim krajšem obdobju razmislite o tem, eh, da eh, pač digita, digitalizacija e-zdravstva bo pravzaprav odpravila človeško razsežnost in bo odpravila tudi neposreden odnos med zdravnikom in bolnikom in vse bo prepuščeno samo laboratorijem. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili prvi krok govornikov, zdaj pa bo komisar podal odgovore na ta vprašanja. Hvala lepa. Najprej vprašanje Petra Lize. Govorili ste o raku. Strinjam se z vami, da je rak prednostna naloga in tako bi tudi moralo biti. Jasno je, da imamo zdaj dobro priložnost, da lahko o tem govorimo skupaj z Karlosom Oedasom, Tiborjem Navračičem, Marijo Gabriel in drugimi, zato da pogledamo, kako lahko stopimo skupaj in nove raziskovalne programe oblikujemo bolje v obliki grozdo, da bi bili bolj komplementarni. Izkoristiti moramo tudi obstoječo infrastrukturo, naprimer evropski, evropsko referenčno mrežo. Naprimer. Lahko bi okrepili tudi platforme za zdravljenje raka, naprimer napredne terapije in tako naprej. V veliko veselje mi je, da sodelujemo na tem področju in da zdaj združujemo sile. Pravi čas je za to, kaj ti čaka nas nova perspektiva v zvezi z večletnim finančnim okvirom in predstavimo lahko platforme namenjene specifičnemu cilju, v tem primeru raku. Mislim, da je tu dobra priložnost, da izkoristimo ta potencial zelo natančno bomo prebrali vaš dokument in pogledali bomo, kako bi lahko spodbudili nove programe za raziskave na področju raka. Zdaj pa še ocena tehnologij na področju zdravja. Trenutno smo v fazi razprav za priporočila, ki jih bomo poslali svetu države poskušamo prepričati, da bi sodelovali z nami na tem področju. Še posebej si prezadevamo prepričati Nemčijo, da bi dosegli napredek v zvezi s tem. In mislim, da je zdaj pravi čas, da svet spodbudimo k temu, da bo prišel do dokončnega sporazuma pred majem 2020. 19. Gre za oceno zdravstvene tehnologije. In antibiotiki, kakor sem vam povedal, čakamo na rezultate študije, ki naj bi jo dobili konec maja. Potem pa bomo predstavili rezultate teh študij v zvezi z eh, zdravili in antibiotiki. Z veseljem pa bom o teh vprašanjih govoril v tem odboru in to zelo podrobno, ko bomo imeli v rokah končno študijo. Kar zadeva program za zdravje, ki naj bi bil ločen, o tem ste govorili vi in tudi gospa Kadenbach. Strinjam se. V naslednjem večletnem finančnem okviru se ne smemo posvečati posameznim programom. Namesto tega bi morali poskrbeti, da bo vsaka politika dobila podporo, ki jo potrebuje. Trenutno tečejo razprave v zvezi s tem in program zdravja bi morali vključiti v posebno poglavje, poglavje naložb v ljudi. Te razprave zdaj tečejo. Zagotovim vam lahko, da smo enakega mnenja, kaj te zdravje je zelo pomembno in mnogo bolje bi bilo, da bi ta program vključili na področje naložb ljudi, ne pa na področje skupnega trga. Dobro, zdaj bomo govorili o teh temah in po 2. maju bomo. dobili boljši pregled nad trenutnim stanjem. Vsi komisarji v kolegiju bodo do takrat podali svoje soglasje. kar zadeva možnosti, da bi imeli ciljno usmerjene programe na področju zdravja. Videti je treba, da imamo veliko instrumentov, ki so v različnih programih. V obzorju 2020 imamo veliko možnosti, da vlagamo v raziskave na področju zdravstvene nege, na primer. To pomeni, da lahko vprašanja v zvezi z zdravjem rešujemo tudi druge, ne samo v programu zdravja, tudi socialni stebr je zdaj del realnosti. To pomeni, da lahko tudi socialne in finančne instrumente uporabimo za to, da financiramo elemente zdravja. Sveda, program zdravja pa bi moral biti ločen, s tem se strinjam. Gospod Pirher je govoril o pomankanju preglednosti. Vprašal je, kako lahko zagotovimo, da bodo študije ustrezno predstavljene. zaupnost bomo jasno ločili od vsebinskih vprašanj. Jasno vam želim povedati, da bodo vprašanja povezana z varnostjo prav gotovo dostopna javnosti. Vrstni red bo jasen. Varnost je nekaj, česar zaupnost ne more pokrivati. Zdaj predlagamo, da vsi vlagatelji lahko uložijo besedilo, ki ga lahko preberejo stroji in sicer v dveh delih. Eno bodo nezaupne informacije, ki bodo takoj in samodejno na voljo na spletni strani, po drugi strani pa bo uložen tudi zaupni del, ki ga bo EFSA v desetih tednih ocenila. Predlagamo, da bi v zakonodajo vključili pozitiven seznam meril. Kaj pomeni zaupnost? ESA bo imela jasna pravila, ki bodo vključena v naš predlog. In ocenili bodo merila v zvezi s tem. Torej imeti, imeli bomo pozitivni seznam in v desetih tednih bo ERSA morala imeti razprave, zbrati bo morala vse podatke in potem še enkrat bolj podrobno oceniti, kakšno je stanje. Na to pa bodo zadeve preučili in ocenili. Če določenih podatkov ne bo mogoče vključiti v zaupnost, bo EFSA to takoj objavila po desettedenskem obdobju ocenjevanja. Sveda pa je zelo pomembno povedati, da je zaupnost vključena v zakonodajo v zvezi z intelektualno lastnino. Govorimo pa seveda tudi o varstvu osebnih podatkov. Upoštevati pa je treba tudi specifično zakonodajo, ki je povezana z specifičnimi elementi. Osem jih je zadeve želimo zdaj harmonizirati, zato da bo prišlo do harmoniziranega tolmačenja glede zahtev o zaupnosti. Želimo rešiti ta vprašanja in prav tako želimo zagotoviti tudi dostop javnosti, zato da bi javnost lahko nadzirala vloge, prav tako pa želimo ohraniti pravice intelektualne lasnine, ki so zagotovljene v drugih delih zakonodaje Evropske unije. Računam na vašo pomoč in podporo. Naš predlog je velik korak naprej, kar zadeva možnosti za to, da bi povečali preglednost in rešili vprašanje glede zaupnosti. Gospa Riz. Kar zadeva pojav ghost writinga. Najboljši način za preprečevanje tega je, da se študija objavi. In to bomo tudi storili. Izjemne študije, ki naj jih izvaja EFSA, bodo prav tako objavljene. Če bo šlo za interes javnosti, bomo ustrezno odločili. Vprašanje pa je, kdo lahko zahteva od EFSA, da naroči dodatne študije. Komisija. Komisija je tista, ki lahko zahteva od EFSA, da naroči dodatne študije. EFSA pripravi več kot 400 poročil na leto in samo v nekaterih primerih lahko vidite kontroverzna vprašanja, naprimer endokrini disruptori, glifozat in tako naprej. To so nekateri primeri, ki vzbujajo dodatne skrbi. Seveda, komisija lahko v tem primeru naroči dodatne študije, lahko zaposlimo dodatne strakonjake in Zagotovimo tudi dodatna sredstva, 62,5 milijona evrov vsako leto, zato da okrepimo finančne zmogljivosti EFSE in da zaposlimo mm, dodatne ljudi. Naša finančna podpora je omogočila EFSE, da so zaposlili 106 novih ljudi. Mislim, da je to bil velik korak naprej. Res smo okrepili znanstvene zmogljivosti je vse njihovo neodvisnost in možnost, da zaposlijo nove strokovnjake. Postavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi z zaupnostjo. Tega vprašanja sem se že dotaknil. Ampak, če naj se osredotočim na študije, potem bi želel dodati, da Trenutno naš predlog omogoča EFSI, da uporabi vse eh, razpoložljive znanstvene informacije iz različnih virov in iz različnih študij. In eh, v času javnega posvetovanja imajo možnost, da zberijo podatke iz vse posod iz celega sveta in da to uporabijo v pripravljalnem delu in v eh, v pripravljalnih eh, predhodnih študijah, v razpravah z vsemi sodeleženimi stranmi. To je zelo pomemben korak naprej. Tako kot sem eh, že omenjal, imeli smo številne eh, sre, srečanja z deležniki MVO-ji in vsi zelo uh, podpirajo in so naklonjeni temu pristopu. Potem pa še ne se odzaveno vprašanje o cepljenju. V zvezi z čezmejnimi živalskimi boleznimi veste, da tukaj ne gre samo za vprašanje eh, čezmejnosti in čezmejnega prevoza živali. Naj vam dam konkreten primer. Pandemija v zvezi z lampeskinovo boleznijo se je razširila iz Turčije v Grčijo in v Bolgarijo, potem na Balkan in Imamo pa učinkovite instrumente za to, da cepimo govedo, ampak ta a, bolezen se je prenašala ne z živali, ampak preko nekega drugega vektorja. Torej ne gre tukaj za vprašljiv prevoz živali pri prenosu bolezni. E, večkrat se e, bolezni prenašajo enostavno z vektorji. In torej s tem, da cepimo živali, e, ne dosežemo želenega rezultata moramo uporabiti druge ukrepe. Ne moremo samo uh, uh, prepovedati eh, prevoza živih živali za to, da onemogočimo prenos bolezni z epidemiološkega vidika. Je to čisto nekaj drugega. Imamo številne druge dejavnike, ki prispevajo k temu in torej uh, včasih uh, ni koristno samo uh, prepovedati trgovine v ta namen. Moramo pritegniti pozornost na zmanjševanje uporabe antibiotikov v kmetijstvu, seveda. Računam seveda na vas, zato da nam bo uspelo tudi zaključiti eh, zakonodajo z področja eh, veterinarskih zdravil, eh, fitosanitarnih sredstev, zato da ustrezno uredimo pretirano uporabo antibiotikov, zato da spodbudimo cepljenje na področju živalskih bolezni. Gospod Hojsling je postavil vprašanje o tem, zakaj ne gremo v popolnoma isto smer, recimo, če si ogledamo zakonodajo in zakonodajni okvir za EMO in v povezavi za prehrambno va, varnostjo hrane. O tem smo se tudi pogovarjali zelo poglobljeno, ampak zdravila ima čisto posebne zahtevke in ne moramo torej primerjati zdravil eh, in eh, jajc naprimer in ne moramo imeti enih in istih pravil. Gre za popolnoma drugačne izdelke, za eh, popolnoma drugačne zadeve. Zato predlagamo določene posebne instrumente, vse moramo proučiti v povezavi z okvirom za EMO, za EFSO, za ECDC. In torej moramo si ogledati vsako posamezno zadevo in seveda upoštevati specifiko pri vsaki agenciji. In zato menimo, da je naš predlog zelo ambiciozen in uravnotežen in bo res okrepil zmogljivosti EFSTE, povečal preglednost, pa vrnil zaupanje in nam pomagal, da vzpostavimo eh, bolj učinkovit eh, sistem eh, nadzora nad varnostjo hrano. Eh, potem je bilo postavljeno vprašanje eh, tudi v zvezi z delovanjem odbora PESTA. Ta odbor je zelo koristen tudi pri opredeljevanju eh, težav tudi na področju fitosanitarnih ukrepov in v zvezi z vprašanjem zdravja rastlin. O tem sem se pogovarjal z gospodom Andrijonem in bomva sodelovala eh, za korist naših, v korist naših državljanov, vseh prebivalcev. Tukaj gre za zakonodajo za zaščito eh, zdravja rastlin. Tukaj pa se osredotočamo tudi na refit eh, in to bo dorečeno do konca tega leta ti, eh, te rezultate bomo predstavili tudi odboru PEST, zato da ugotovimo, kako lahko izboljšamo regulativni okvir v povezavi z pesticidi, vključno z glifozatom, seveda. Gospa Menin nas je spraševala po tem, eh, kako eh, imamo po eni strani ne sistem za varnost hrane in kako je, se to eh, navezuje na odnose z državami, ki so trgovinski partneri Evropske unije. Ko se pogovarjamo o trgovinskih sporazumih, se vedno pogovarjamo tudi o sanitarnih in fitosanitarnih zahtevkih in zahtevkih ne pogovarjamo pa se o standardih Evropske unije na področju varnosti hrane. To ni eh, predmet eh, eh, takih razprav. Ampak zagotavljamo možnost, da se izdajajo tudi evropski certifikati, imamo določene inšpekcije, preglede, imamo boljše usposabljanje za bolj varno hrano. In torej a, vzpostavljamo dialog tudi v zvezi s temi vprašanji, tudi s tretjimi državami in nam poskušamo predlagati, da naj a, se zgledujo po evropskem a, sistemu za to, da a, nekako izravnajo svoje sisteme in jih a, naredijo primerljive evropskemu sistemu na področju varnosti hrana. In to je naša redna naloga, ki jo vedno upoštevamo. Mislim, da sem s tem izčrpal vse vpraš vprašanja. Hvala lepa. Uh, komisar, zdaj pa bomo imeli še drugi krok vprašanj. Hvala lepa, gospod komisar, za vaše odgovore. Torej, v drugem krogu bi vas prosila, da a, se držite ene minute, gospa Ower. Ja, dank, herr komisar, ich mich auch. ja hvala lepa, gospod komisar. Osredotočila se bom na splošno pravo o prehrani. obveza o objavi študij bi lahko negativno vplivala na uh, inovacije in pa na avtorske pravice, uh, če bi recimo uh, podjetja menila, da morajo objaviti več informacij kot pa konkurenti iz ZDA, bi to pomenilo nelojalno konkurenco. Komisija pa nima obveze, da objavi presojo vpliva. Zakaj? člen 39d eh, vašega osnutka pa pravi, da morajo biti zaupne informacije dati na voljo na zahtevo države članice in pa Evropskega parlamenta. Dobro, vse lepo in prav, ampak kako želite zagotoviti, da zaupne informacije ne bodo pricrljale v javnost? Kaj ti eh, tukaj gre za eh, širši korok? In eh, še eno vprašanje v zvezi z objavo študij, ali eh, velja to tudi eh, za nazaj, torej za preteklost, ali pa le od trenutka, ko bo ta zakonodaja stopila v veljavo. Kaj pa, če se posamezniki ne bodo držali teh določil, ali so pripravljene sankcije, kaj pa, če nekdo dela izven Evropske unije? kako eh, naj bo zagotovljena objava potem. Hvala lepa. Gospa Riz, Kabeson, Rujs, hvala lepa predsednica, hvala lepa gospod komisar. Eh, naj spregovorim o uh, digitalnem zdravju. Uh, komis, nisem eh, imela še priložnosti prebrati to, kar je komisija objavila včeraj, ampak eh, rekli ste, da bo to zanimivo za to, da izboljšamo njego za bolnike v Evropski uniji in tudi na področju raziskovanja. Ampak imam neko skrb. Ni dvomno, da mora biti bolnik v središču pozornosti sistema, ampak ne smemo pozabiti tudi na celotni zdravstveni sistem. In zakaj eh, tako govorim? Projekt sam po sebi seveda zbira vse zmogljivosti, skupnosti oziroma poskuša zagotavljati boljšo izmenjavo in deljenje podatkov, bodi si z kliničnega kot tudi gospodarskega vidika. Ampak mislim, da tem prenosu podatkov ne smemo pozabiti, da klinične koristi ne, eh, se ne navezujejo samo na a, pač doseganje določenih rešitev pri določenem problemu, ampak moramo zagotoviti dostop do zdravstva za celotno evropsko prebivalstvo. Zato mislim, da ta projekt, ki konec koncev predpostavlja nov izgled, izziv za zdravstva, z bolj individualizirano medicino, moramo pri tem spodbuditi javno-zasebne odnose tudi na področju raziskovanja. Vem, da raziskovanje ni v vaši domeni, ampak res sem prepričan, da je to pomembna domena, zato zagotovimo vzdržnost a, tr, e, zdravstva tudi z gospodarskega vidika in a, dejansko raziskovanje je tisto, ki zagotovi odgovor in odzive na vse težave evropskega državljanstva in za a, tudi splošni dostop do zdravstva gospodarstva. Gospa Krupa, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Zahvaljujemo se seveda tudi komisarju. Naj se povrnem k vprašanju cepljenja. To pa sem vprašanje, sem že postavila svoj čas kot zdravnik. Eh, vem, da zdaj imamo nove informacije o dejanskem delovanju naših možganov, o, o pač pregradah med možganskimi celicami, krvjo in drugimi celicami, ampak predvsem pri dojenčkih in pri razvoju možganov pri dojenčkih in pri razvoju odpornega imunskega sistema pri, eh, eh, pri dojenčkih eh, se postavlja vprašanje, ali naj pač odložimo cepljenje za to, da pač uh, zmanjšamo tudi stopnjo smrtnosti pri uh, dojenčkih, ker je bilo ugotovljeno, da je prišlo pač do takih primerov. Sprašujem torej, kateri so razlogi, uh, ki botrujo sedanjemu razporedu cepljenja. Imamo pač določeno vrsto cepljen za otroke vsako leto. Zakaj obzajo razlike med Zahodno Evropo in Srednjo in Vzhodno Evropo? Uh, torej, cepljenja, ki so obvezna v naši državi na Polskem, niso pa obvezne v eh, Zahodnji Evropi. In torej, naprimer, ne razumem povezave med eh, cepljenjem in in protimikrobno odpornostjo. Nekateri ste celo omenjali govedo, ampak jaz ne razumem te povezave. Hvala lepa, gospa Risa. Hvala lepa, eh, predsednica, cepljenje. Torej, v zvezi z eh, tem vprašanjem eh, pač, povečanja odpornosti, predvsem, ko gre za cepljenje, to je bilo vprašanje tudi v povezavi z Evropskim tednom o cepljenju. Mislim, da komisija bo predstavila besedilo danes popovdne ravno v zvezi s tem. O tem sem eh, pač eh, nekaj brala in se sprašujem, ali ni to morda premalo. Primer eh, naj bi precepljen, stopna precepljenosti znašala 95 odstotkov, to do leta 2020, ampak ta stopnja je bila določena že za leto 2015. Torej, zdaj pa vidimo, da prihaja do vedno večjega primera cele vrste nalezljivih bolezni, kot so naprimer primer ošpica. V tem katalogu predlogov, ki jih predlagate, kaj nameravate storiti ravno v zvezi z tem, to, kar je v točkah 18 in 19 resolucije, ki smo jo izglasovali prejšnji teden v Strasburgu, kajti eh, v Strasburgu, kar ti priča smo eh, vedno večji odpornosti eh, proti cepivom. Hvala lepa, gospa Görling. Izvolite. Um, Hvala lepa naj eh, podam neko pripombo. Eh, jaz, ker eh, Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo, moram reči, da morate ceniti to, kar že imati, imeti, kaj ti ehm, varnost hrane je neka zelo pomembna predobitev in zdaj se sprašujemo, kaj se bo dogodilo, zdaj, ko zapuščamo Evropsko unijo in ne bomo več razpolagali z tem okvirom. Zato eh, z zanimanjem sledim tejen, eh, temu novemu predlogu, kajti obstajajo določena področja, kjer bi morali izboljšati stvari, ampak ni potrebno, da to korenito spreminjamo in bi vas eh, opozorila pred pre, prekorenitimi, prekorenitimi spremembami. E, govorili ste, da boste povečali proračun na 62 milijonov evrov. Ali je to pogojeno z novimi spremembami v novi splošni živilski zakonodaji in s tem, kdaj bo prišlo do te odobritve? Kako lahko zagotovite ta projekt? Ali obstaja možnost, da bi imeli novo zakonodajo z novim sklopom smernic, ki tirijo več sredstev? ampak eh, pravzaprav eh, teh sredstev ne bo na voljo. Ali nam lahko podate nekaj eh, misli o tem, kako naj bi prišlo konkretno do tega proračunskega povečanja, ki ga omenjate? Hvala lepa, gospa Burzan. Hvala lepa, predsednica, eh, komisar, hvala lepa, da ste danes tu med nami. Želeli bi postaviti vprašanje v zvezi z splošno živilsko zakonodajo in konkretno je v zvezi z pregledom ustreznosti. Prejšnje poletje smo imeli skandal v zvezi s fipronilom, na to pa eh, vprašanje eh, mleka za dojenčke laktalis in prisotnost salmonele v tem mleku. Torej, bolj pogosto pora, po, pojavlja v Evropski uniji. Uh, v zadnjih letih in državljani se sprašujejo, ali evropski sistem varnosti eh, hrane je res dovolj učinkovit. Zato bi vam zastavila vprašanje v zvezi z tem in z drugimi oblikami pač eh, kršitve varnosti hrane, eh, o katerih je govor tudi v pregledu ustreznosti. Ali komisija načrtuje konkretne ukrepe za to, da prepriči podobne težave tudi v prihodnje? Hvala lepa, ker ste se držali odmerenega časa. Gospa Ajuso, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Naj se zahvalim komisarju, ki je danes tu z nami in nam obrazložil svoje predloge. Prebrala sem zakonodajo, ki jo predlagajo v zvezi za varnosti ohrane. Moram reči, da mi je všeč v glavnem. Dejansko obstajajo določeni vidiki, ki jih lahko še izboljšamo in eh, dejansko eh, ugotavljamo, da je glavna naloga EFSE to, da ocenjuje tveganja. Nedvomno je, da so zdravila čisto druga stvar, ampak ali bi bilo mogoče, da bi omlikovali neke homologirane postopke in eh, dogovorjene postopke med EMO in EFSO, zato tu, ker dejansko to dvoje se ne prekriva popolnoma, ampak kar je izredno pomembno, so predvsem zdravile seveda, ampak tudi ocenjevanje tveganja mora potekati usporedno. Potem pa, ko gre za vprašanje eh, pač tudi eh, lasniških pravic strani podjetij, moram reči, da mi je všeč to, kar je povedala gospa Somer. Eh, podjetja, eh, ko dajo na trg nove postopke, nova zdravila oziroma ko sprošajo postopke za odobritev eh, oziroma tudi za nove vrste hrane, morajo v to vložiti eh, ogromno sredstev za raziskovanje. In zato bi bilo potrebno nekoliko prilagoditi predlog, zato da bodo vsi interesi ustrezno zastopani. Gospod Poč, izvolite. Zahvaljujem se komisarju, ki je izpostavil, da želijo zapolniti določene vrzeli, ki so še prisodne v zakonodaji, eh, naprimer tudi za vzpostavitijo posebnega registra eh, študij, eh, ki jih naroča komisija. Obstaja pa tudi sistem strani držav članic, ki lahko spremejo določene izjeme in s tem se izognejo pravilom, ki jih določa komisija. To se dogaja naprimer v zvezi z določenimi proizvodi, ki spadajo v razred neonikotinoidov. Torej, to se je že pokazalo na tem področju vem, da stvar proučujete tudi na področju neonikotinoidov, ampak potrebujemo sistematični pristop k temu in se sprašujem, kaj komisija želi storiti v zvezi s tem. Hvala lepa. S tem smo izčrpali uh, seznam govorcev, ki so zaprosili za besedo, ampak imamo še nekatere kolege, ki so to od vsega začetka, zato bom dovodila še trem govorcem, da uh, podajo svoje pripombe gospa Malan, gospa Riva Sin, še nekdo. A ni, izvolite. Voorzitter, dank u wel. Ook heel fijn dat u mij nog de gelegenheid geeft. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa za to možnost. Imamo, eh, to, prejšnji teden smo eh, torej sprejeli posebno resolucijo v Strasburgu. Na nizozemskem eh, je naš glas bil sprejet zelo pozitivno in danes zjutraj imamo še novice o tem, kako naj bi ta program izvajali na nizozemskem. Torej, zadovoljni smo, da se zdaj lahko soočamo z komisijo, ampak moramo storiti določene korake, predvsem, ko gre za obveščanje prejšnji prejšnji teden vsi um, televizijski radijski programi so govorili o tem. Vsi so želeli vedeti, kaj se dogaja za protimikrobno odpornost. Ja, vse to je povezano. Imamo torej vrsto različnih težav tu in tam. Torej, hvala lepa. Na nizozemske si bomo maksimalno prizadevali. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod komisar, najlepša hvala za eh, to, da ste prišli k nam. Imam pa eh, drugačno vprašanje, o katerem še nismo govorili. Proizvajalce alkoholnih pijač eh, je Evropska komisija prosila, da podajo predlog o tem, kako bi lahko bile navedene vrednosti na oznakah na alkoholnih pijačah, kar zadeva gorljivost. Zanima me, kaj bi lahko komisija predlagala v zvezi z tem. V skupini SND eh, si eh, želimo, da bi bile eh, navedene predvsem kalorije. Mislimo, da bi, bila, da bi bil to pomemben prispevek k, k um, izboljšanju zdravja Evropske unije. Gospa Rivazi, dvoje. Torej najprej naj čestitam komisiji, ker je predlagala izboljšave v zvezi za preglednostjo študij. Imam pa čisto konkretno vprašanje, gospod komisar, v zvezi z glifozatom. 114 študij je bilo razvrščenih med zaupne eh, študije in eh, tukaj gre za trgovinsko zaupnost, komercialno zaupnost. Torej, eh, v trenutku, ko bomo te študije prenesli na EFSO in ugotovili, da gre za študije, ki so povezane z javnim interesom, z okoljem in zdravjem, potem bi to morali postati javno. Znanstven, bi bilo, zakaj pa je potrebno, da EFSA si vzame 10 tednov za to, da sploh ugotovi, ugotovil, če gre za zaupne informacije ali pa ne. To bo postalo nemogoče. Zakaj, zakaj naj pač razvrstimo med zaupne študije, ki govorijo o okolju, zdravju in tako dalje. Torej, rekli ste, da boste namenili kar nekaj milijonov evrov za to, da boste zaposlili 106 novih. Uh, strokovnjakov. Ampak zakaj? Torej, seveda, tukaj imamo, zakaj eh, bo. Uh, Zakaj je področje eh, cepljenja pač tukaj ne govorim o farmakosinitiki, zakaj ne proučujemo metabolitov v človeškem telesu. Vsa zdravila imajo svoje študije z izjemo cepiv. Ali ne bi lahko prisilili eh, farmacevske industrije, da pripravi tako eh, študijo v zvezi z vsakim eh, sredstvom za cepljenje? Hvala lepa, gospodje Vazi. Zdaj pa ponovno vračamo besedo gospodu komisarju, da se odzove na ta vprašanja. Izvolite. Hvala lepa. Zavolite, da pričnem pri eh, vprašanju gospe Zomer, ker ste se navezovali na člen 69d. Oproščam se, oziroma 39d, pravi komisar. Kako bomo zagotovili, da ne bo prišlo do curljave, curlja, da bodo zaupne informacije pricurljale v javnost. Evropske institucije morajo zagotoviti, da se zajamči eh, zaupnost eh, informacij in da ne kršimo vseh pravil z področja eh, intelektualne lastnine moramo spoštovati tudi mednarodna pravila. Komisija meni pa, da te pravice na mednarodni ravni niso zelo dobro opredeljene in to je bilo ugotovljeno tudi v prisoju učinkov. Potem je bilo zastavljeno vprašanje v zvezi z tem, kaj bi se dogodilo ali eh, v primeru kolaboratorije ne bodo spoštovali določenih obveznosti. Ne bo prišlo do novih obveznosti in se to ne bo veljalo za nazaj. Morali eh, bomo vzeti določen datum, ki bo pač veljaven in od tistega trenutka dalje bo začela veljati zakonodaja. Kar pa zadeva obveznosti za prosilce in načine tudi prijavljanja, vse to bo opredelila EFSA. E, pomankanje priglasitve e, in ukolikor bodo prosilci sodelovali z zunjanjimi laboratoriji, potem ne moramo usiliti enih in istih obveznosti, ampak imeli bomo inšpekcije in bomo sodelovali tudi z OECD-jem v zvezi s tem. Potem vprašanje gospe Kabeson v zvezi z digitalnim zdravjem in v zvezi z pristopom do bolnikov in možnosti, da zagotovimo univerzalni dostop do eh, zdravstvene oskrbe. Torej, popolnoma se eh, strinjam z vami, ta pristop je izredno pomemben. In eh, to mm, seveda mora veljati za čisto vse evropske države članice, kajti tukaj gre za vprašanje dostopanja do eh, univerzalnega zdravljenja. Ne glede na to, če so to bolniki iz Nemčije, Litve ali Portugalske, torej klinično področje, ki je zajeto tudi v eh, našem predlogu, zagotavlja univerzalni dostop do zdravljenja. Ampak seveda določene države temu nasprotujejo in bomo poskusili ugotoviti, kako bomo o tem razpravljali v tem prehodnem obdobju pogajanj s svetom in Evropskim parlamentom, ampak seveda gospodarski in socialni vidik, to mora biti v rokah držav članic. Vi ste omenjali tudi povezave med javnim in zasebnim sektorjem na področju raziskav, na področju tudi a, izdelovanja določenih naprav. Soglašam z vami, moramo biti previdni, v to se moramo poglobiti, se izogniti na skrižju interesov, zagotavljati preglednost in moramo zagotoviti možnost, da nadzorujemo ta proces, zato da zasebni interes ne bo prevladal nad javnimi interesi. Gospa Krupa je postavila vprašanje v zvezi z cepljenjem dojenčkov. Iskreno povedam, no naj povem, da kot zdravnik jaz sem res presenečen nad vašim vprašanjem. ali eh, želimo si ogledati podatke v zvezi z dojenčki, ki niso bili eh, cepljeni, ali naj eh, si ogledamo vse razne medicinske eh, tekste in eh, iz tega potem izluščimo, kako koristno je dejansko cepljenje. Poglejmo si spletno stran eh, Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za preprečevanje bolezni. gospod komisar, vi niste razumeli vprašanja. Jaz sem govoril o tem, da bi odložili cepljenje pri dojenčkih eh, na drugi ali tretji mesec po rojstvu. Torej, ko gre za vprašanje cepljenja dojenčkov, to ni stvar razprav. Uh, o tem bi se morali pogovarjati z imunologi, z pediatri, eh, z drugimi strokovnjaki. Tukaj ne gre za to konkretno zadevo eh, in eh, danes se ne pogovarjamo o teh podrobnostih, ampak ko govorimo o razporedu cepljenja in zakaj smo predlagali državam članicam, da si ogledajo svoje kolendarje in da razmislijo o tem, kako bi lahko tudi uskladili in harmonizirali te razporede cepljenja, kaj videti. Danes imamo več kot 17 milijonov ljudi, ki a, prečijo meje, ki potujejo iz ene države v drugo, ki se selijo iz ene države v drugo in pri tem torej obstaja veliki ziv, kaj ti naprimer za eno državo bo še prezgodaj, da bi cepili a, otroke, a, e, vključno dojenčke a, v drugih državah, pa prihaja do veliko poznejšega cepljenja proti določenim boleznim in to zaradi različnih razmer in zaradi različnih razporedov. Ampak razmere dan danes so se zelo spremenile. Šengensko območje omogoča veliko večjo pretočnost in zato moramo biti pozorno, pozorni tudi na možnost usklajevanja razporeda odcepljenja za to, da zagotovimo, eh, in, eh, da zagotovimo pač zdravje tudi pri eh, otrok, otrocih. In tukaj moramo praviti farmakokinetične študije študije. Vaš predlog bomo prebrali zelo previdno in pozorno in eh, se bomo s službami posvetovali in eh, se poglobili tudi v farmokinetične študije. Ampak eh, vaše vprašanje bo treba proučiti nekoliko bolj previdno in bolj poglobljeno in bomo morali torej tudi preveriti informacije, ki jih imamo v zvezi s tem. Kaj ti, eh, ko govorimo o eh, cepivih, moram reči, da so cepiva izpostavljanja res eh, zelo, zelo strogemu postopku na vseh ravneh in to je čisto na samem vrhu naše lestvice pozornosti in našega seznama tem, ki jim eh, posvečamo pozornost eh, z ozirom na vprašanje javnega zdravja. In tudi zahteve so izredno eh, stroge, ko gre za pač pravila, ki jih morajo spoštovati sredstva za cepljanje. Gospa Ris je postavila vprašanje v zvezi z absurdnostjo in vprašanjem torej, tudi odpornosti na cepiva. Tukaj gre za vprašanje tudi ciljev. Svetovna znanstvena organizacija ima kar nekaj ciljev, ki jih zasleduje. In eh, države članice so si zadale nalogo tudi, da bodo popolnoma izkoreninile eh, ošpice, ampak eh, nažalost se moramo sramovati, ker nismo uspeli doseči tega cilja. Brazilija je dosegla ničto stopnjo ošpic, medtem ko Portugalska tega še ni dosegla. Imamo celo vrsto instrumentov, ki nam bodo omogočili, da stopimo korak dlje in da bomo res postali unija, ki izpolni izpolnjuje obveznosti, ki jih smo jih sprejeli v sklopu Svetovne znanstvene organizacije. Gospa Grling je postavila vprašanje v zvezi z uh, novim proračunom. Uh, novi proračun je odvisen od nove zakonodaje in to je zajeto uh, v sklopu novega večletnega finančnega okvira. Potekajo razprave o tem, ampak. Uh, moramo se najprej dogovoriti o tem. Ker je to predpostavka za karkoli. V redu. Gospa Borzan je postavila vprašanje v zvezi z eh, škandali, v zvezi z eh, posebno snovjo. In um, ugotavljamo, da je zakonodaja sicer popolnoma učinkovita, ampak eh, tukaj seveda smo uspeli zajeti samo eh, tiste primere, ki spadajo na področje zakonitosti. Ko pa govorimo o goljufanju in o prevarah, je to čisto nekaj drugega in to je primer fibronila. Bomo ocenili uh, rezultate, vse to bomo predstavili jeseni letos in eh, imeli bomo boljši pogled v to situacijo in eh, v to, kako naj se lotimo tudi takih primerov goljufanja z eh, hrano. In imeli torej bomo na razpolago nov akcijski načrt in to, te rezultate bomo predstavili jeseni. Gospa Ajuso je postavila vprašanje v zvezi za intelektualno lastnino, ampak vprašanje je bilo dokaj podobno uh, vprašanju, ki ga je zastavila že gospa Zomer, zato ne bom ponavljal tega, kar sem že povedal. Soglašam z vami, da moramo pritegniti pozornost eh, na določene primere, ampak zdaj je čas, da se poglobimo tudi eh, v podrobnosti, da stvari izboljšamo, okrepimo. Pripravljeni smo se pogovarjati o tem z Evropskim parlamentom in svetom. Potem je bilo postavljeno vprašanje strani, gospo, vprašanje strani gospoda Poča in sicer uh, o uh, neonikotinoidih. Uh, seveda res je, moramo imeti. Uh, najprej pregled stanja v različnih državah in eh, številke kažejo, da eh, države članice se poslužujejo cele vrste izjem in to eh, skoraj redno. Zato smo sprožili vrsto ocen za to, da opredelimo stanje v posameznih državah članicah. ampak vse to spada tudi na področje REFIT-a. Bomo predstavili rezultate v zvezi REFIT-om in eh, se bomo lotili tudi vprašanja izjem. To je eh, velik izjiv, v tem trenutku nimamo odgovora za to, ampak seveda lahko sodelujemo za to, da vidimo, kako bomo lahko napredovali. Gospa Šerperek. Vi ste spregovorili o komuniciranju in obveščanju. Imamo tudi posebne priporočile sveta eh, o tem, kako naj izboljšamo dejavnosti na področju cepljenja. To je korak naprej. Eh, pa še nekaj v zvezi z alkoholnimi pijačami. Gospa Melior je spregovorila o tem potrebom potrebujemo posebne zakonodajne, eh, zakonodajne pravile o tem, kako naj navedemo naprimer eh, hranilne vrednosti na eh, etiketah, na oznakah. O tem nimam nikakršnega dvoma, ampak v tem trenutku nažalost vam ne moram še povedati, kako bomo to oblikovali, kajti poteka šele ocena. O tem sem spregovoril tu pred vami, razvili smo razpravo in zdaj moramo razmisliti, kako lahko res izpolnimo te obveznosti, ki so zajete eh, pač v zakonodaji, zato da ustrezno zagotovimo informacije za eh, potrošnike. In jaz sem res predan tej, eh, temu, eh, da pač ustrezno informiramo potrošnikov, koliko kalorij je v določenem eh, proizvodu, eh, da pač zagotovimo vse ostale informacije o hranilni vrednosti. O tem ni nikakršnega dvoma, tudi v povezavi z alkoholnimi pijačami. In potem še eno vprašanje je bilo zastavljeno glede robustnosti študij. Komisija je tudi razmišljala o možnosti, da bi EFSA naročila študije o prošnjah za odobritve in sicer tako, da bi pač prosilec nosil stroške za to, ampak to ni bilo mogoče. Imeli smo veliko število uh, eh, prošen eh, za uh, zgodnjo oceno in velika večina teh ni spornih in ne tirejo torej, uh, poseganja komisije. in zaradi samih težav glede tega, kako EFSA oziroma javne oblasti izbirajo poseben laboratorij in kako se plačujo potem pristojbine za študijo, pri čemer je treba zagotoviti tudi neodvisnost EFSA. In mislim, da sem s tem izčrpal vsa vprašanja. Hvala lepa. So. Uh, Madam Zomer, maybe you can re-ask that uh, impact assessment question. Gospa Zomer, mogoče bi še enkrat zastavili vprašanje o presoji vpliva. Ja, gospod komisar, niste uvra, odgovorili na moje vprašanje o manjkajočem predlogu uh, za presojo vpliva. Komisija mora pripraviti uh, presoje vpliva in zelo slabo bi bilo, če bi eh, morali delati eh, na predlogu, za katerega presoja vpliva ni bila pripravljena. Ok. Ja, dobro. Uh, eh, if I may, of course. Uh... Če dovolite. Seveda smo razpravljali o možni presoji vpliva. Najprej kar zadeva zaupnost, ne potrebujemo presoje vpliva, kar zadeva tajnost, eh, kar zadeva preglednost, tudi ne potrebujemo presoje vpliva, kajti ne gre za stroške in tako naprej, gre za možnost, da ustrezno naslovimo uh, vse vidike povezane z zaupanjem, znanostjo in tako naprej, da zagotovimo ustrezen uh, regulatorni ukvir, v katerem uh, bo seveda upoštevano tudi načelo tajnosti. Določene vrzeli obstajajo v zakonodaji, vendar pa presoja vpliva ni potrebna. Hvala lepa, gospod komisar, za vaše odgovore. Hvala lepa za čast ki ste nam ga posvetili. Mislim, da je bila to zelo plodna izmenjava mnen in kot običajno eh, smo vas z veseljem povabili k nam danes in upam, da boste k nam še prišli. In uh, seveda se bomo posvetili vsem prioritetam. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pripravljen sem sodelovati, kajti naš namen je uh, da uh, zaključimo uh, naše uh, predloge uh, do maja 2019. Dobro bi bilo, če združimo naše moči. Hvala lepa. Okay, we're well, my friends, uh, we are a bit... Dobro, dragi prijatelji, nekoliko zaostajamo, deset minut. Tako da bomo začeli z 22. točko na dnevnem redu, to je izvajanje svežnja v okrožnem gospodarstvu. In sicer gre za možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih. In eh, takoj dajem besedo gospo, gospe Šarpieri, ki nadomešča poročevalca ELS Lukasa Mandla. Gospa Šrajer-Pierik, hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, gre za zaskrbljujoče informacije o eh, surovinah, eh, ki se nanašajo v recikliranih proizvodih. Eh, gre tudi za uporabo sekundarnih surovin, gre za to, kdaj eh, odpadki več niso odpadki, eh, gre tudi za klasifikacijo odpadkov in pa za posledico mm, uporabe sekundarnih surovin pri recikliranjih materijalih. Glavni cilj Evropske komisije mora biti, da prepreči, da bi uh, v eh, krožno gospodarstvo vstopile nevarne kemikalije. Torej, proizvodi eh, morajo predvsem imeti daljšo dobo uporabe. Eh, in izvajanje zakonodaje na področju kemikalije, proizvodov in odpadkov je velik izziv za majhna in srednje velika podjetja, zaradi tega je potrebno upoštevati uh, Eh, tudi načelo lojalne konkurence. Namreč evropski proizvajalci ne smejo eh, biti v zapostavljenem položaju. Potrebno je poskrbeti za boljšo izmenjavo informacij med državami članicami in pa Evropsko komisijo, tudi v zvezi z eh, kriteriji za dodelitev statusa odpadka. Potrebno je uporabljati manj materijalov, potrebno je poskrbeti za reciklažo. Eh, in eh, sama bi tudi rada podala svoje mnenje, rada bi namreč opozorila na to, da je zares pomembno sprejeti okoljske kriterije v zvezi z gnojili eh, oziroma v zvezi z učinkovinami v gnojilih. Timmermans, Hogans sta o tem spregovorila. Tukaj eh, mislim predvsem na zelena gnojila. To bi koristilo podnebju. Krožno gospodarstvo ne bo delovalo, dokler eh, bodo organska gnojila veljala za odpadek. In eh, dokler bomo dajali prednost eh, kemičnim eh, gnojilom imamo regije, kot, recimo, eh, kot je recimo spodnja Saška, ki ne priznavajo eh, zakonodaje eh, oziroma direktive Evropske komisije in organska gnojila zavračajo. Torej, potrebujemo Eh, predelavo gnojil eh, z visoko vsebnostjo mineralov, s tem bi lahko situacijo precej izboljšali in to velja za vse sektorje. Za skupino SND dobi besedo gospa Kadenbach. Najlepša hvala, govorim v imenu uh, soporočevalke Kristin Schaldenmoze, ki danes žal ne more biti tukaj, vendar pa me je zaupala, da spregovorim o njenem imenu. Uh, Osnutek eh, resolucije oziroma predlog za osnutek resolucije govori o zelo eh, pomembnih eh, in hkrati o zelo zapletenih izzivih. Gre za prehod na resnično krožno gospodarstvo. Smo za osnutek resolucije, kot je bil predlagan danes, menimo, da ta osnutek že kaže precejšnje ambicije. Eh, najenostavnejši in najcenejši način, da zagotovimo, da naši državljani ne bi bili izpostavljeni kemikalijam in problematičnim surovinam, je, da te sestavine nikoli ne vstopijo v eh, proizvodni krok. Na ta način bi eh, zaš lahko zaščitili okolje in pa državljane hkrati pa eh, bi omogočili eh, nadaljno uporabo teh materijalov, kar bi okrepilo tudi krožno gospodarstvo. Verjamemo, da bi morala Evropska komisija eh, ta cilj obravnavati kot prednostni cilj. Poleg tega seveda ne smemo ogrožati zdravja ljudi in živali, pa tudi ne okoljskih standardov. Eh, proizvodi morajo biti eh, proizvedeni na tak način, da se bodo lahko dlje uporabljali in da eh, jih bo moč enostavno popraviti. Potrebno je izboljšati tudi seznanjanje potrošnikov, kakor tudi industrije z notranjo dobavno veriko. To pomeni, da ne bi eh, bila da ne bi eh, smela biti dovoljena uporaba kemikalij z eh, pomankljivimi informacijami. Če podatkov ni, eh, te kemikalije enostavno ne morejo vstopiti na trg. V nasprotnem primeru bi bilo ogroženo krožno gospodarstvo. To bi tudi zmanjšalo breme na podjetja, ki se ukvarjajo z predelavo materijalov. Eh, nekaj točke za nas še prav posebej pomembnih. Eh, primarni in sekundarni materijali bi morali biti predmet iste zakonodaje. Potrebno se je izogniti prevelikemu številu izjem. Poleg tega je potrebno zagotoviti, da eh, poteka izvajanje zakonodaje o kemikalijih in odpadkih tudi na mejah Evropske unije. Na ta način bomo lahko izenačili Eh, različne proizvajalce, hkrati pa bomo izboljšali tudi standarde, eh, zdravstvene standarde v Evropski uniji. Veselimo eh, se tudi že odziva Evropskega sveta in pa Evropske komisije in sicer na vprašanje, ki smo ga včeraj sprejeli v tem odboru. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ne vidim predstavnikov ALDE in pa EKR, zato dobi besedo gospod Škrlec v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, dragi eh, kolegi. Tukaj gre za eno izmed ključnih akcij za zagon kružnega, krožnega gospodarstva v Evropski uniji. Netoksični materijali so zmeraj bili prioriteta zelenih. Mislim, da eh, ne moremo. Eh, pretiravati, ko gre za zdravje naših državljanov. In naša zaskrbljenost eh, je eh, še kako utemeljena, pomislimo eh, samo na hormonske motilce. Potrebno je izboljšati situacijo in pa najti inovativne rešitve, ki bi lahko izboljšale postopke reciklaže prepoved uporabe določene plastike eh, predstavlja tudi eh, novo priložnost za Evropsko unijo, vendar pa je ta prepoved že iluzija, kajti eh, v Aziji so številne države, ki želijo prevzeti te proizvode in s tem naš problem. Vendar pa ne moremo uveljaviti krožnega gospodarstva, če naše probleme zgolj izvažamo v tretje države. Potem se preprosto lažemo. Ta resolucija mora biti izboljšana in vse sestavine, eh, ki so omenjene kot problematične v eh, zakonodaji REACH, morajo biti uvrščene na ustrezen seznam. Eh, tukaj govorimo o vseh sestavinah, ki so toksične, ki so eh, kancerogene, bioakumulativne in podobno. Eh, to morajo biti sestavine, za katere je upravičena zaskrbljenost. Potem pa so tukaj tudi sestavine, ki povzročajo kronične težave. Če smo resni, eh, ko gre za krožno gospodarstvo, ki uspodbuja učinkovitost, eh, dobičkonosnost, hkrati pa tudi spoštuje človekovo zdravje in pa okoljske standarde, potem moramo, moramo izključiti nevarne sestavine tudi iz eh, postopkov recikliranja. Hvala lepa, sedaj pa guje. Gospa Bojlen. Hvala lepa, tudi jaz eh, pozdravljam sporočila Evropske komisije. Eh, glede delovnega dokumenta o stičišču med eh, različnimi zakonodajami, eh, kar bi lahko prispevalo k boljšemu izvajanju krožnega gospodarstva. In čeprav tukaj zanimanje ni tako veliko kot pri svežnju za krožno gospodarstvo, je eh, To vprašanje ključnega pomena, če želimo zagotoviti izvajanje krožnega gospodarstva. Krožno gospodarstvo mora biti v skladu z vso zakonodajo, v katero posega. Zaradi tega sem vesela, da ta resolucija govori o e, izvajanju e, in zahteva od komisije hitro in učinkovito izvajanje. Tukaj eh, gre za zakonodajo o proizvodih in odpadkih ter kemikalijah, ki lahko ogroža eh, krožno gospodarstvo. Ko govorimo o zasnovi izdelkov v krožnem gospodarstvu, se moramo zavedati, da eh, potrebujemo izdelke, ki jih bomo lahko dolgo uporabljali. Eh, ki bodo proizvedeni na okolju prijazen način in ki eh, jih eh, bomo z lahkoto tudi reciklirali. Seveda je potrebno obravnavati tudi sekundarne surovine, ki predstavljajo velik izziv, težko jih je izslediti, poleg tega pa pri sekundarnih surovinah pogosto naletimo tudi na toksične, problematične surovine vse eh, snovi, eh, za katere vlada določena stopna zaskrbljenosti, morajo biti predmet ustreznega nadzora. Poleg tega pa je potrebno eh, ustrezno seznaniti tudi uporabnike. Zagotoviti moramo, da zasnova proizvodov ne bo eh, povzročala težav v prihodnosti. Rada bi podala tudi komentar v zvezi z plastiko. Eh, še naprej se moramo usredotočiti na zmanjšanje uporabe plastike in sicer z uporabo alternativ. Eh, tako bomo eh, lažje tudi dosegli to stičišče pri zakonodaji o proizvodih, o odpadkih in kemikalijah. Tu so bili vsi soporočevalci oziroma poročevalci v senci, še kdo? Gospa Šrajer Pirik. Gospod predsedujoči, samo še eno točko sem eh, pozobila. Eh, kolegi so govorili tudi o razpravi v Amsterdamu. Eh, veliko je pravil, veliko smo prejeli pozitivnih predlogov strani posameznikov in pa podjetij tudi v zvezi z plastiko. Veliko je pravil, ampak veliko je tudi pozitivnih predlogov in uh, na te predloge se moramo sredotočiti. Hvala lepa. Glede na to, da nihče več ne želi besede, dajem kar takoj besedo Evropski komisiji. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in najlepša hvala, da ste eh, to točko uvrstili na eh, dnevni red. Eh, ta eh, pobuda, kot je dejala predstavnica skupine GUE, mogoče ni bila tako zanimiva kot zakonodaja o plastiki, čeprav sta bili obe zakonodaji iz objavljenih krati, ampak kot je dejala že poslanka, gre tudi tukaj za zelo pomemben predlog. Ta je bil podan že leta 2015 in cilji so e, še danes izjemno aktualni. E, če si ogledamo model krožnega gospodarstva, e, kjer gre za ohranjanje vrednosti proizvoda kar se da dolgo, in ker gre tudi za zmanjšanje uh, odpadkov, uh, potem lahko hitro ugotoviš, da tukaj gre pravzaprav uh, za isti cilj. Ne moremo ohraniti vrednosti določenega proizvoda, če ta postane nezaželjen zaradi prisotnosti uh, nevarnih surovin. Uh, Surovin, ki so se izkazale za nevarne, medtem eh, ko je proizvod eh, še eh, na trgu in s tem se tudi zmanjšajo možnosti za recikliranje posameznih proizvodov. Še hujše je, če ne vemo, kakšna je sestava posameznih izdelkov. V določenih primerjih, in to smo že poudarili, eh, so interesi nasprotujoči v drugih primerjih. Ti eh, gredo z roko v roki. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za ustrezno eh, ravnoteže in ravno zato si prizadevamo. V sporočilu, kakor tudi v dokumentu, smo podali primere potencijalnih konfliktov interesov. In uh, eh, povdarili smo tudi, kje bodo še uh, potrebne odločitve. Ta, te odločitve uh, so lahko tudi takšne, da uh, odobrimo uporabo posameznih sestevin zaradi tega, da se lahko določeni proizvodi še naprej uporabljajo. Recimo, tak primer je eh, omejitev uporabe eh, nevarnih eh, materijalov v elektronskih napravah. Dovolili smo, da nadomestni deli vsebujejo določene snovi zaradi tega, da bi lahko pozdravili, zaradi tega, da bi lahko popravili medicinsko opremo, kolesa in tako naprej. S tem se namreč podaljša njihova uporaba vendar pa moramo uh, bolje proučiti uh, vse uh, odločitve, ki jih je uh, potrebno sprejeti. Ta komisija je bila zelo aktivna tudi pri zakonodaji o odpadkih in tam že imamo zelo dobra določila, recimo o dekontaminaciji in tako naprej. in eh, pri sporočilu o vzpostavljanju stičišča govorimo eh, tudi o sledenju eh, sestavinam. Gre za to, da je potrebno pri agenciji v Helsinkih registrirati vse sestavine, za katere je upravičena določena zaskrbljenost in v skladu z členom 33 zakonodaje RIČ je potrebno obvestilo eh, o eh, prisotnosti te snovi, eh, tako da so s tem seznanjeni tudi tiste, ki se ukvarjajo z recikliranjem posameznih proizvodov. Poleg tega pa je tukaj tudi klasifikacija odpadkov. Pred le dvema tednoma je Evropska komisija podala zelo podrobne smernice o klasifikaciji odpadkov. Eh, kajti eh, situacija je izjemno raznolika v različnih državah članicah. V nekaterih državah članicah je neka snov eh, uvrščena na seznam visoko tveganih snovi, v drugi državi sploh ni uvrščena med tvegane snovi. Torej, to so uh, zelo jasni, uh, zelo praktični izzivi, uh, s katerimi smo se soočili uh, v uh, posvetih z uh, Eh, različnimi deležniki v državah članicah. Torej, to so tiste vprašanja, ki jih je potrebno rešiti in uh, zavezali smo se, da bomo tudi našli rešitev. Uh, to bo še trajalo nekaj časa, potrebno bo uh, poskrbeti za ustrezno ponderiranje, ampak vsekakor bomo uh, to eh, storili v prihodnih 24 uh, mesecih. Kaj ti rekli se, smo, da bomo poskušali najti uh, rešitev do konca leta 2019. In zato seveda potrebujemo tudi vašo podporo. In uh, seveda je koristna tudi vaša resolucija. Pozdravljam to resolucijo in. Uh, Ogledali si jo bomo, ko bo sprejeta. E, samo še en predlog, ko navajate različne mednarodne konvencije, e, kot recimo konvencija iz Rotterdama ali pa Bazelsko konvencijo, e, vam predlagam, da omenite tudi konvencijo iz Štokholma. Eh, ki je ravno tako relevantna kot vse druge konvencije v tem okviru. Torej, zatem zaključujem in najlepša hvala za to, da temu vprašanju posvečate pozornost. V eh, temo pa se bomo seveda še poglobili. Najlepša hvala in eh, še časovnica. Rok za vložitev predlogu sprememb je 2. maj ob 11. in glasovali bomo 21. junija v odboru Envi na plenarnem zasedanju, pa najbrž julija letos. Sedaj pa takoj nadaljujemo in sicer za 23. točko na našem dnevnem redu, to pa je zaščita notranjega trga Evropske unije in pravic potrošnikov pred negativnimi posledicami nezakonite trgovine z hišnimi živalmi. Ne vem, ali kdo iz skupine ELS nadomešča Renate Zomer? Ne, potem S in D to sem jaz eh, in bom eh, preklopil na češčino. Najlepša hvala. Eh, dejansko je nezakonita trgovina z živalmi problem v Evropski uniji, v številnih državah članicah, tudi v Češki republiki. So, Eh, standardi eh, življenjskih eh, pogojev za mačke, pse in tako naprej precej nižji kot drugi in zato je potrebno poskrbeti tudi za izboljšanje situacije. Potem je tukaj tudi registr. In ta zakonodaja recimo v Češki republiki ni bila ustrezno izvedena. Študije kreditivnih organizacij kažejo, eh, da obstajajo težave tudi pri prodaji. Eh, živali se pogosto eh, prodajajo prek spleta in pri tem se pretakajo visoke usate denarja. Imamo tudi težave z ponorojenimi dokumenti, z napačnimi podatki in zaradi tega se pojavlja tudi veliko zdravstvenih težav. Zaradi tega smo eh, predložili ta eh, predlog eh, in sicer gre za to, da bi komisijo in države članice pozvali k ustrezni registraciji psov in pa mačk. Na ta način bi se lahko učinkovito borili proti nezakonviti trgovini. Potrebujemo pa tudi akcijski načrt. Eh, ki bo povezal vse deležnike za tega področja. Potrebno je ustrezno izvesti zakonodajo Evropske unije in izboljšati eh, tudi komunikacijo z državami članicami. Ob koncu bi se rad zahvalil še češkim organizacijam, eh, ki delujejo na področju varstva živali. Hvala lepa za sodelovanje in uh, zahvaljujem se tudi EU-Doc and Cat Alliance in uh, organizaciji EU-Trust. Gospod Ek, v imenu skupine GUE. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, za vaš prespevek, ki ga bom morda še nekoliko dopolnil. Nažalost je prodaja domačih živali v Evropski uniji velik in zelo dobičkonosen posel. Eh, in eh, tukaj deluje veliko brezposelnih eh, in pa kriminalcev. Eh, zaradi tega eh, domače živali tudi vzgajajo eh, posamezniki, ki jim ne zagotavljajo ustreznih življenskih pogojev in to seveda vpliva tudi na zdravje živali po prodaji. Kot ste dejali, tudi prodaja prek spleta igra vedno večjo vlogo, kajti internet je idealna platforma za milijonske dobičke, ki so poleg tega tudi neobdavčeni rejci eh, bi se morali registrirati, ampak eh, zakonodaja je preveč nejasno zasnovana in vsebuje veliko vrzeli. Zaradi tega potrebujemo javno eh, dostopno evropsko podatkovno zbirko, potrebujemo evropsko zakonodajo in pa akcijski načrt za boj proti nezakoniti prodaji domačih živali. Le na, se, na, le na ta način se bomo lahko borili proti nezakoniti prodaji. Poleg tega moramo omogočiti preverjene identitete rejcev in prodajalcev domačih živali eh, v Evropski uniji. Urediti moramo tudi življenske pogoje in pogoje pri reji. Evropska komisija je predolgo čakala, da bi kaj eh, storila eh, na tem področju in zato je zdaj res skrajni čas, da se uh, upremo temu črnemu trgu z domačimi živalmi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa imeno skupine EFDD. Sparid, beseda je vaša. Uh, well, obviously this is a problem. Ja, no, seveda, to je problem. In moja stranka ne bi želela potnih listov eh, za domače živali, vendar pa bi morale države članice vzpostaviti neke vrste eh, dovoljenja oziroma licence za eh, prodajo domačih živali. Potrebno bi bilo zagotoviti določene preglede in pa registracijo. torej države članice morajo vedite, vedeti, da so rejci tudi ustrezno usposobljeni za svoje delo, da eh, lahko skrbijo za te živali. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi eh, zdravje, eh, vendar pa zdravje teh domačih živali, vendar pa menimo, da bi se s tem morale ukvarjati države članice. Hvala lepa, želi še kdo besedo? Ne. Potem dajem besedo komisiji, eh, gospod Fiso iz GD Sante. Izvolite. Dobro jutro, dame in gospodje, in najlepša hvala za uh, vabilo eh, na to sejo. Uh, bom zelo kratek. Trenutno delamo uh, na uh, izvajanju uh, zakonodaje za mačke in pse, ki je bila sprejeta marca 2016 in končni rok eh, je za izvajanje te zakonodaje je april 2021, takrat bi ta nova določila najstopila v veljavo. Seveda zakon o uh, zdravju in dobrem počutju živali predstavlja uh, izboljšavo trenutne zakonodaje, ki predvsem temelji na eh, direktivah. Uh, novi predlog pa uh, temelji na uredbi. Seveda želimo zagotoviti tudi ustrezno udeležbo Evropskega parlamenta člen 277 eh, o dobrem počutju eh, živali govori tudi o eh, nekomercialnih premikih živali in uh, tam naj bi veljala zakonodaja do leta 2026, obstoječa zakonodaja, torej, torej ni na našem seznamu prioritet. Uh, Kaj ti uh, roki smo si ga mi zastavili, je uh, 2019, ne 2026 kar pa zadeva rejo in pa registracijo, ehm, seveda ta zakonodaja eh, ponuja nove možnosti in omogoča tudi natančnejšo eh, določitev pogojev eh, za tiste rejce, ki se ukvarjajo z profesionalno vzrejo. Seveda pa uh, ostaja to področje problematično in težko je slediti vsem zasebnim gospodinstvom, kajti ta so izključena iz uh, uh, zakonodaje, uh, ki zahteva obvezno registracijo. Zaradi tega je uh, to zelo zapleteno področje. Lahko potekajo torej prodaje prek spleta, ker bi bila seveda potrebna dodatna pravila ampak to je težko urediti z obstoječo zakonodajo o zdravju živali. Imamo pa tudi novo uredbo o eh, zakonitih pregledih, eh, ki eh, govori tudi o samem izvajanju in na ta način bi radi zagotovili delegirane in izvedbene akte, tako da bodo države članice lahko učinkovito izvajale nadzor eh, v zvezi z skladnostjo, eh, z eh, zakonodajo in pa v zvezi z izvajanjem določil. No, ne morem biti bolj podroben, ne želimo sprejeti popolnoma nove zakonodaje. Države članice imajo že danes zaveze v povezavi z trgovino in prosil sem kolege uh, iz GEDI za trgovino, da mi podajo kratek pregled. Seveda obstaja nezakonita trgovina, vendar pa je v zadnjih petih letih prišlo tudi do številnih prodaj domačih eh, živali, eh, ki so potekale povsem v skladu z zakonitimi postopki, z ustrezno registracijo in tako naprej. Torej, pregleda nimamo nad eh, to sivo ekonomijo nad tem področju. In tukaj je težko uh, poskrbeti eh, za izboljšanje situacije zaradi uh, te razmejitve med uh, poklicno uh, rejo in pa uh, domačimi gospodinstvi. Državljani morajo razumeti, kakšne so njihove obveze pri nakupu živali in žival ni nekaj, česar bi se lahko na hitro znebil, uh, ko uh, si je več ne želiš. Torej, eh, družba mora biti aktivna, mi pa skušamo storiti vse, kar je v naši moči na uh, podlagi zakonodaje, ki nam je na voljo. Hvala lepa. Najlepša hvala kolegica Renate Zomar je eh, ravno kar vstopila v dvorano in pripričan sem, da eh, bo želela spregovoriti, zato je dajem beseda. Hvala lepa, gospod predsedujoči, se upravičujem, da sem prišla prepozno, danes do povdan. Sem povsod, sem na, tudi na skupnem parlamentarnem odboru s Turčijo, vedno vse poteka hkrati. Dobro, zdaj sem tukaj. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila mnenju komisije. Komisijo pa želimo upozoriti na to, da smo že imeli resolucijo v zvezi s tem, to je bilo februarja 2016. Ne gre za to, da se tukaj posvečamo samo vidikom zdravja živali. Zavedamo se, kako zahtevna je tema dobrega počutja živali. Težko je to urejati na evropski ravni, še posebej za hišne živali, ker nekatere države to redno blokirajo, pravijo, da bodo to reševali doma. Ampak vedno znova izpostavljamo, da ne gre le za problem zdravja živali in dobrega počutja živali, dejali smo, da gre za velik problem za javno zdravje, za zdravje ljudi, ta nezakonita trgovina z eh, hišnimi živalmi gre za problem varstva potrošnikov, gre za problem organiziranega kriminala. To je tretji največji vir prihodkov organiziranega kriminala po drogah in trgovini z orožjem. Ne vem, kako lahko kdo to ignorira pri komisiji. In gre tudi za problem skupnega trga, kaj te to pomeni velike utaje davkov. Pred dvema letoma smo torej sprejeli resolucijo na to temo in želeli smo še enkrat upozoriti na to. Zelo nevarno je za ljudi, če so okrog hišnih živali, ki niso cepljene, ki niso um, ustrezno dokumentirane in tako naprej. Tudi veterinari tega potem pogosto ne morejo rešiti. Žival je potem izgubljena, potem, ko je potrošnik za njo seveda zelo veliko za njo plačal. Zanima me, ali se je, ali imate podatke, da se je kdo že okužil v zvezi s tem, kaj te, te hišne živali lahko prenašajo veliko različnih bolezni s seboj. Zato moramo nekaj ukreniti proti temu. Vse, kar smo zaenkrat naredili v zvezi s tem, kar zadeva potni list za hišne živali in tako naprej, to ni bilo dovolj komisija mora ukrepati in gre za javno zdravje in gre za varstvo potrošnikov. In še nekaj, kolegice in kolegi, v osnutku, ki ga imamo, v zvezi s tem bomo predložili predloge sprememb, rok je naslednji teden, mešamo različne zadeve. Gre za hišne živali v tej resoluciji, to so mački, mačke in psi. Ne gre za ribe, ne gre za želve ali kače. Ločevati moramo hišne živali od domačih živali. V tej novi resoluciji bomo morda prejšnjo resolucijo postavili nekoliko slabšo luč. Zato moramo biti previdni tukaj. Potrebujemo še nekaj razprav. Seveda, lepo bi bilo, da bi tudi druge živali, ki so v gospodinstvih, eh, bile deležne ustrezne obravnave. Teh živali je veliko in eh, tudi za nje bi morali nekaj storiti. Potrošniki pogosto iz neznanja ravnajo napak. Ampak dobro, zdaj se posvečamo hišnim živalim, mačkam in psom. Torej, že pred dvema letoma smo to zahtevali, v tej resoluciji želimo to še enkrat izpostaviti, ne želimo oslabiti resolucije odprej in komisija mora povedati, kaj meni o tem. Hvala. Hvala. Hvala, da delate na tem dosjeju časovnica. 2. maj je rok za uložitev predlogov sprememb. V Enviju bomo o tem glasovali 21. junija, na plenarnem zasedanju pa najverjetneje julija letos. Točke razno ni, zato vas obveščam, da bo naslednja seja tega odbora 16. in 17. maja letos. Želim pa vam še lep preostanek dneva. Hvala. Hvala.